Stella. Colleghi? Colleghi, possiamo cominciare? Colleghi, alle cosa cenemo? Voglio informare la Commissione che il Presidente. Želim vas obvestiti, da zaradi neodložljivih opravkov v Italiji predsednika Albertinija dan ni, bo pa predsedoval na popovdanskem sestanku prosim vas za vaše sodelovanje, da bomo lahko delali čim bolj učinkovito. Danes popovdan od 17.15 skupaj z odborom za razvoj bomo glasovali o kandidatih za nagrado Saharov. To bo zelo pomemben trenutek, zato vas prosim, da ste vsi prisotni. Kar zadeva tolmačenje, imamo tolmačene vse jezike skupnosti z izjemo danščine in malteščine. Člen 147 predvideva tudi izjeme od člena 146 v primeru, da ni na voljo zadostnega števila tolmačev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 sicer pa bo spregovorila tudi gospa Tanja Fajon. Obravnavali smo osnutek mnenja in predloge sprememb. Rok za vložitev predlogov sprememb je bil 1. oktober leta 2009. Imamo seznam predlogov sprememb, glede katerih se bomo izrekli. Besedo dajem kar poročevalki, gospe Sari Latford. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da smo imeli v tem odboru dobro razpravo prejšnji teden, ko mislim, da nismo imeli zgolj velike podpore za cilj tega. To je, da bi dosegli potovanje brez vizumov za državljane Zahodnega Bagana. V kontekstu zagotovili, da bodo seveda vzdrževali varnost in izpolnjevali merila. Torej, imeli smo odločno podporo za skupne cilje, prav tako pa mislim, da smo imeli večinsko podporo za pristop, ki po mojem mnenju, je v bistvu združljiv s pristopom gospe Fajon, ki bo tudi spregovorila o tem in ki je glavna poročevalka v odboru Libe. In to je, da najprej rečemo, da mislimo, da je vseh pet držav Zahodnega Balkana ki so v procesu asociacije in to pokrivajo zaključki iz Soluna, da bi torej vse te države morale biti vključene v pravni okvir te spremenjene uredbe. V mnenju odbora AFET je to v predlogu spremembe 17, ki je ključni in gre za vključevanje Albanije in Bosne in Hercegovine v okvir tega okvira zakonodaje. Način, kako bi to bilo storjeno, bi bil tak, da bi potem imeli oceno komisije in da bi zagotovili to, da bi tudi ti dve državi lahko začeli izvajati, to, ko boste na to pripravljeni. Do konca oktobra tega ne pričakujemo. To pomeni, da bi potem morali imeti nov uradni predlog komisije naslednje leto. To je pomen tega. Potem, kar se Kosova tiče, je ključni predlog spremembe moj predlog spremembe 7. Bistvo tega je, da povemo, da mora obstajati vizumski dialog s Kosovom, zato, da bi lahko izdelali načrt za liberalizacijo vizumov. In tako sem potem tudi umaknila svoj prvotni predlog spremembe 1. Tukaj prosim za nekoliko potrpljenja in zaupanja odbora, kajti vem, da obstajajo skrbi iz nekaterih krogov, kako bomo to zapisali in kako bomo dosegli to, da bomo pragmatični, prav tako pa, da bomo prepoznali pravno zapletenost in mnenja glede statusa Kosova in tudi dejstvo, da pet držav članiče ni priznalo Kosova. Prosim za nekoliko potrpljenja strani kolegov, če me lahko podprejo in glasujo za predlog svojim besedem. Drugače pa imamo tudi predlog spremembe 8, ki je podoben. Idealno bi bilo, če bi podprli predlog spremembe 7. Potem bi lahko izdelali podrobnosti v okviru odbora Libe. Kaj ti? Potrebno bo še nekaj razprav, da bi zajeli stališča kar največ kolegov in da bi to lahko večina podprla, ko skušamo vključiti tudi državljane Kosova v ta postopek zato, da bi se izognili skrivljanju, o katerem smo govorili. Torej, prosim za nekoliko potrpljenja glede tega. Prav tako bi rada dejala, da bomo v okviru odpora Libe morali zaključiti tudi skončno različico pravne obeseditve Bosne in Albanije. Tisti, ki, se, ki poznate razpravo v Libe, veste, da so obstajale nekatere skrbi, kako bomo pravno zapisali določbe, ko bi dokončno lahko dosegli odpravo vizumov. Upajmo zgodaj naslednje leto. Spet prosim za zaupanje strani odbora, da podpre predlog spremembe 17 in potem bomo lahko seveda šli še v podrobnosti v odboru Libe. Upam, da je to jasno. Hvala lepa. Grazie, la parola quindi alla... Hvala lepa, besedo dajem gospe Fajon. Thank you, Mr. Chair. Um, thank you, Ms. Latford. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa Latford. Najprej bi se rada zahvalila za tesno sodelovanje s Sarah Latford in tudi s Koracu Bild. Mislim, da je gospa Latford izdelala zelo dobro mnenje o liberalizaciji vizumov in še nadalje bova tesno sodelovali, da bi našli dobre kompromise za besedilo, ki ga pripravljamo v odboru Libe. Kot poročevalka za pravo vispa bi rada pojasnila nekaj stvari pred glasovanjem, predvsem zato, ker je to zakonodajno poročilo. Najprej rada bi pozdravila odpravo viz za Srbijo, Črnogoro in Makedonijo s 1. januarjem 2010, kot vemo je Makedonija izpolnila kriterije pred nekaj tedni, Srbija in Črnagora pa sta sporočili komisiji konec prejšnjega meseca, da izpolnjujete vse nadaljne kriterije. In upam, da bo komisija to prepoznala in priznala. Rada bi izpostavila nedavni obisk v Sarajevo prejšnji teden, kot veste. Bih in Albanija sta bili izpoščeni z predloga komisije Julija in šlo je zaradi. In takrat ta, to, to tehnično mnenje bilo pravilno. Vendar pa to lahko povzroči večje delitve po etničnih linijah v regiji. In po obisku v Sarajevo lahko še bolj odločno potrdim, da so težavne politične razmere takšne, da se lahko samo še poslabšajo, če ne bomo poslali močnega pozitivnega znaka oblastem. šef delegacije Evropske komisije, je prejšnji teden čestital oblastem za njihov napredek poleti. Okrog 90 odstotkov obstoječih kriterijev so izpolnili v samo nekaj tednih, torej to je dejansko bil skupni cilj. Boj proti korupciji, boj proti pranju denarja, boj proti financiranju terorističnih dejavnosti, dosegli so celo dogovor o izmenjavi policijskih podatkov. Vse to je bilo doseženo, torej zelo težavne naloge, imeli pa so skupni cilj. Samo pred nekaj meseci je bila slika popolnoma drugačna, ko je Evropska komisija julija dala zeleno luč samo trem omenjenim državam. Tudi že takrat smo opozarjali, da ta odločitev Bosnjake postavlja v zelo težavne razmere, da postajajo drugo razredni državljani. Lahko vam tudi povem, da če ne bomo pospešili postopka, da bodo najbolj prisedeti mladi študenti in revni ljudje. Naslednji teden bo BIH začela izdajati biometrične potne liste. Tukaj težav ne pričakujejo in izdali bodo do 65 tisoč potnih listov do konca leta. Počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi dobili pozitiven odgovor za svoje državljane. In mislim, da je sedaj čas, da jim damo ta znak. In to predlagam tudi v osnutku poročila in gospod Sara Latford je že predstavila zamisli. Najprej predlagam, da jim damo priložnost, da jih začasno prenesemo na, prenesemo na beli seznam. Liberalizacija viz pa bo omogočena, ko bodo izpolnevali vse kriterije. Tako potem ne bi izgubljali dodatnega časa če bi še enkrat morali spremeniti zakonodajo. Rada bi pozvala tudi komisijo, da pošle misijo strokovnjakov bih kar se da hitro, da bi dokončali oceno že na začetku naslednjega leta. Rada bi izpostavila tudi to, da je tudi Albanija naredila napredek, izpolnjuje vse kriterije, kar se varnosti potnih listov tiče. in od julija je izdala 155 tisoč potnih listov. Prav tako so dosegli napredek pri nezakonitem priseljevanju, javnem redu in varnosti in državljanskih pravicah. Prav tako bi rada dodala nekaj stavkov v Kosovo. To je edini del Zahodnega Balkana, ki je popolnoma izpuščen iz procesa odprave viz. Vem, da je to zelo delikatno vprašanje in skušamo najti rešitve, ki bodo spoštovale stališče vseh držav članic. In mislim, da moramo najti rešitev tudi za ljudi na Kosovo. Najti moramo način, da bi vključili Kosovo tudi v ta postopek. Zahodni Balkan, prihajam iz Slovenije. Iz delčkov in če kakšen delček manjka, potem nimamo niti celotne slike in tako tvegamo nestabilnost in uh, razdelitve v regiji. Torej, govorimo o temeljnih pravicah ljudi, da potujejo in naj zaključim s pismom, ki sem ga dobila od študenta v Bihaču. Tudi to ni daleč od Slovenije, pisal je, da celo Slovenija se njemu zdi zaradi zaprtih meja stoletja daleč. In mladi so zelo žalostni, ko vidijo generacije v sosednjih državah, ki lahko svobodno potujejo oni pa so talci politike. Mislim, da je sedaj čas, da pošljemo močno sporočilo vsem državljanom Zahodnega Balkana, da tudi oni imajo pravico do svobodnega potovanja v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo precej dolg seznam kolegov, ki so prosili za besedo. Prosil bi vas, da svoje prispevke omejite tudi zato, da boste vsi dobili možnost, da poveste svoje mnenje. Najprej, gospa Pak, izvolite. Spoštovani predsedoči, kolegice in kolegi, vprašanje odprave viz nima nič opraviti z razpravo o širitvi. Prosim vas, da pomislite na to. Ko je obstajala še Jugoslavija, so lahko vsi prebivalci Jugoslavije potovali. Niso imeli teh težav, ki jih imajo danes. Zato prosim, naredimo razliko med širitvijo in med sprostitvijo viznega režima. To sta dve različni stvari. Moja predhodnica je že dana. Svet in komisija ne smete razlikovati med državami, ki jih obravnavamo, torej Srbija in Črnagora če še ne izpolnjujeta pogojev, potem jih moramo obravnavati ravno tako kot drugi, ki ne izpolnjujejo pogojev. To pomeni v istem kontekstu. Srbija in Črna Gora morata biti omenjeni v istem kontekstu kot Albanija in Bosna in Hercegovina tudi. Še nista izpolnili vseh pogojev, vendar pa od junija se je v obeh državah veliko stvari spremenilo. In če izpostavim vse to, kar je bilo rečeno na temo BIH, tega ne bom ponavljala, to sem dejala že pri mojem zadnjem govoru, lahko povem, da vedno pozabljamo, da je Albanija stabilna država, stabilno koalicijsko vlado po zadnjih volitvah, ki počne vse za to, da bi bila zrela za Evropo. Več kot 150 tisoč biometričnih potnih listov so izdali od junija. Imamo države, ki tega še niso storili, zato prosim, resnično prosim, da komisija tukaj ne dela razlik. Tako bi bilo vse skupaj protislovno, kar se dobre volje tiče in tega, kar lahko pričakujemo od Evrope. Albanijo in Bih mora obravnavati enako kot ostale tri države. Kosovo zaradi posebnih razmer, pa mislim, da smo s predlogi smer, ki jih popolnoma podpiram, dobro uvrstili vse skupaj. Tudi tukaj se mora kaj storiti, kar se pravi vističe. Tako da mislim, da smo tukaj enotni. Zato sem mnenja, da ne tako, kot je v predlogu SMB 18 predvideno, žal, da ne bi še enkrat pozivali komisije, da naj bi naslednje leto začela s pravnim postopkom. Ne. Zdaj moramo povedati vse, kar je bilo rečeno že račun Srbije in Črnagore. Reči moramo, da ko so pogoji izpolnjeni, lahko takrat in takrat pristopijo. Tega ni potem potrebno na novo odpirati, tako bi postopek samo podaljševali. Zato sem proti predlogu spremembe 18 in upam, da bo sprejet predlog spremembe 17. La parola al collega. Collega Vigenin ali Vigenin? Thank you, Mr. Chair. I think uh, we, we should not start a new debate on this issue. Hvala lepa. Mislim, da moramo kar se da hitro prijeti na glasovanje, ker smo predvsej zaposleni danes, vendar pa nekaj besed kot koordinator S in D in poročevalec v senci, gre tega poročila. Rad bi se zahvalil poročavki Latford in za dobro sodelovanje z Libe, kajti to je zelo pomembno, če želimo poslati dosledno sporočilo. Nasplošno podpiramo stališče gospe Latford in tudi Tanje Fajon kot poročevalke v Baru Libe. Mislim, da moramo vključiti vse države v zakonodajni predlog in kriteriji so jasno navedeni strani komisije. Ne bi želel ponavljati tega, kar je že bilo izrečeno. Nekaj besed o Kosovo. Radi bi bolj nijansirano stališče v naši skupini glede tega. To pomeni, da nismo pripravljeni podpreti predlog spremembe 7 gospe Latford. Prosimo za vašo podporo za predlog spremembe 5, ki mislim, da je kompromisni in ki mislim, da ga lahko podpreti celoten odpor AFED. Nekateri kolegi so podali druge predloge sprememb, tukaj bomo glasovali po lastni presoji, vendar pa predlog spremembe 5 mislim, da lahko podpremo vsi. In končno mislimo, da moramo BIH in Albaniji to priložnost dati in moramo upoštevati tudi napredek, ki je bil pravljen v Bosni od predloga komisije. In to odločitev moramo sprejeti za regijo, kajti prava vizumov je zelo blizu državljanom v regiji in ne bi smeli čakati na še en zakonodajni predlog komisije. Ti dve državi moramo vključiti sedaj. Hvala lepa. Samo ena pripomba. Ko damo besedo, seveda ne morem predvideti, kakšna bo vsebina prispevka. Torej, ni moj namen, da sedaj tukaj omogočam neko razpravo, ampak res pozivam vse tiste, ki ste prosili za besedo, osem vas je. Lepo prosim, držite se vsebine tega poročila oziroma glasovanja o predlogih sprememb. Lepo prosim, ne odpirajte razprave, ker je ta že potekala. Hvala lepa. Kolega Taler. Eh, Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek, še posebej zato, ker vem, da bomo glasovali zelo kmalo. Kot nekdanji državljan Jugoslavije vam lahko potrdim, da je bila pred 20 leti situacija takšna, da smo z lahkoto potovali v Grad, Salzburg, Trst ali Dunaj. Tudi v Solun. To, tukaj nismo imeli težav. Ni pa bilo tako enostavno potovati v Budimpešto, Bukareštu in Sofijo. Kaj želim povedati? V nekdani Jugoslaviji so ljudje bili navajeni, da so lahko svobodno potovali na zahod. Sedaj pa se vračamo na to situacijo. Na mladi občutijo, kako je bilo pred 25 leti. Prosim vas, podprimo to liberalizacijo. To bo močno in zelo pozitivno politično sporočilo za regijo, ki je tudi zelo pomembno. Kar zadeva Kosovo. predlagam, da tukaj na tem mestu pozabimo pravna vprašanja. To počnemo za tiste ljudi, ki tam živijo, to so živi posamezniki, ki si zaslužijo enake pravice, ne glede na to, ali države članice državo priznavajo ali ne. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Ponovno pozivam, da se držite vsebine in prosim, da komentirate predloge sprememb in da izrazite svoje mnenje o tem. Kolega Van Valen, prosim. You, I... Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti Sari Ledford za njeno delo, ampak želim pojasniti, da ne pošiljamo signalom samo državljanom na Zahodnem Balkanu, ampak tudi državljanom 27 držav članic. In to pomeni, da se moramo biti sposobni boriti proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in nezakonitem priseljevanju. Zato želim povedati, da če vse te države združimo pod en vizumski režim, potem nobena država ne bo imela prost vizumski režim, če ne bo izpolnjevala vseh meril. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik denk dat het... Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je linija, ki jo zagovarja gospa Ludford in tudi gospa Fajon, zelo smiselna. Mislim, da si moramo ogledati inkluzivni pristop in ne smemo ločevati med bosanskimi Srbi in Hrvati. Mislim, da moramo zagotoviti, da so merila izpolnjena, ampak pri tem ne smemo vnaprej izključevati nikogar. Vsi lahko razumejo, da smo proti prekomerni birokraciji. In z drugimi besedami, ljudje bodo na seznamu, ko bodo izpolnjevali pogoje. Gracije. Hvala lepa. Beseda dobi gospod Kacin. Gracije, prezidente. Hvala, gospod predsednik. Želim nas vse opomniti na ulogo parlamenta. Mi smo tisti, ki predstavljamo zagon v tej regiji. Zelo pomembno je, da v parlamentu ustvarimo boljše predpogoje za ta dinamizem in mnogo bolj pozitivno ozračje in energijo znotraj posameznih držav. Na ta način lahko še naprej podpremo proevropske sile v tej regiji in to je zelo pomembno. Zdi se, da je Bosna in Hercegovina najtežji primer. Ta država resnično lahko doseže velik napredek v zelo kratkem času, ki je tudi praktično potreben. Pozdraviti želim delo gospe Ludford in tudi gospe Fajon in omeniti želim naslednje. Mesečne ocene komisije v zvezi z predlogom spremembe dve, uvodno izjavo štiri. To je zelo pomembno. Albanija lahko temu ne mudoma sledi, ampak zelo pomembno je tudi to, da Kosova ne moramo več ignorirati. Čas je, da Kosovo in državljane Kosova priznamo ne kot državo, ampak poskrbeti moramo za to, osnovne temeljne človekove pravice. To pomeni svobodno gibanje ljudi, ki živijo na Kosovem. Tega ne moremo več ignorirati in potisniti na stran največjega interesa teh ljudi. Hvala. Kolegi, vi rekjamo alla brevit. Dragi kolegi, prosim vas, da ste čim krajši, časa je malo. Prosim za razumevanje. Besedo dobi kolega Marlener. Kort. Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek. Preveč ljudi govori, da vizumi omejujejo svobodno gibanje ljudi. To ni res. Državljan, ki zaprosi za vizum, ga bo tudi dobil. Zato se ne smemo obnašati, kot da so meje zaprte. Vsakdani ljudje, normalni ljudje lahko prosto prestopajo meje, ustavljati te tipa moramo kriminalce. In izjeme za Albance, Bosno in Hercegovino in Srbijo bi koristilo teroristom in ne smemo se obnašati, kot da bodo do zahteve za vizumi ustavljali novadne državljane, kaj ti preprosto ga lahko dobijo. Tudi kolega Sigec je prosil za besedo, izvolite. Prevodničonce, ja prečitalem e, porządek obrad, ki smo prijeli na začetku obrad. V e, tem porządku obrad ne. Hvala, gospod predsednik. Dnevni red, ki smo ga sprejeli na začetku tega zasedanja, ni predvideval razprave o tem poročilu, oziroma vsaj sam nisem tako razumel, ampak vseeno smo se zdaj znašli sredi razprave. Imeli naj bi elektronsko glasovanje, zaradi katerega moramo ostati v dvorani, dokler pa tega ne storimo, pa ne bomo mogli zapustiti dvorane. Zato moramo glasovati takoj, drugače moramo spremeniti dnevni red. Torej, kot sem že povedal prej, je zelo težko izvajati cenzuro v odnosu do kolegov, ki naj bi načeloma, vsaj teoretično gledano, razpravljali oziroma povedali svoje mnenje o predlogih sprememb. Ampak, če se celotni odbor strinja, lahko gremo kar takoj na glasovanje. Torej, prosim, da dvignete roke. Če se bo večina izrekla v tem smislu, potem bomo šli kar na glasovanje. Poročevalka je prosila za besedo. Gospa Latford. One... Hvala. Samo nekaj besed. In sicer, gospod Van Balen, vam odgovarjam in tudi delno kot odgovor na zadnji, zadnji prispevek, ki pravi, da vizumi so za to, da bi ustavili teroriste. Ampak nobeno vprašanje oktite vizumov ne pride v poštev, če zadevne države ne izpolnjujejo pogojev in to vključuje boj proti nezakonitemu priseljevanju tudi ureditve v zvezi s prejemanjem in tudi sodno sodelovanje v kazenskih zadevah, pa tudi policijsko sodelovanje. Tako lovimo kriminalce. Ko smo v Združenem kraljestvu imeli prosto gibanje ljudi med Severnoirsko in Združenim kraljestvom, nikoli nismo ustavili prostega gibanja, tudi če smo imeli teroristične napade, kajti policijske sile so tiste, ki lovijo kriminalce. In tako to poteka. Nobeno vprašanje pa ni tukaj, da bi naredili merila manj ostra. Allora, kolegi, io... Torej, kolegi, še enkrat ponavljam. Če se strinja večina odbora, da gremo kar takoj na glasovanje, potem lepo prosim, da se izrečete v tem smislu, tako da dvignete roko. Prosim, dvignite roko vsi tisti, ki predlagate, da gremo takoj na glasovanje. Videli smo, kakšna je volja, gremo takoj na glasovanje. Torej, ne želim biti neuljuden in nisem zaradi tega vzel besede tistim, ki ste bili še na seznamu. No, Allora, torej, gremo na glasovanje in sicer številka 17 ki ga je vložila kolegica Latford za. Proti. Sprejeto. 18. Koraca oziroma 19. Kolegice Latford. Prosim, glasujte za 19 se popravlja predsedujoči, torej 19. Za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani. Prosim za elektronsko glasovanje prosim vas, da glasujete elektronsko. Ima kdo težave? Se vzdržite ali ne? Nekdo ima očitno težave. Torej, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. zavrnjeno. Kolegica je pač glasovala negativno. Številka sedem, ki ga je vložila kolegica Latford. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Želite preveriti? Dobro, prosim, da glasujete elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto.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 ne more pa povedati o angliščini, ne more govoriti o angliščini, ampak glasoval je proti, njegova volilna naprava pa ne deluje, oziroma glasovalna naprava. Okay, Nekdo drug je bil za, zato je to res sprejeto. Allora, pa še enkrat, se smo pred. Pa je kul vel rejs balsov. Oprostite, sem proti. Ali lahko prosim razložite, o čem glasujemo? Mislim, da imam težave z napravo. Torej smo pri predlogu spremembe šest. Prosim, da glasujemo, kdo je za. Šest. Kdo je za? Proti? Predlagam, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasovanje se začenja. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj imam svojo kartico, ampak kartica mojega kolega pa ne dela, ampak on je za. E solo per registrare la volontà. Gre samo za to, da zabeležimo, kakšen je glas kolega, rezultat pa se ne spremeni zaradi tega. Gremo torej na predlog spremembe 9 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe dve. Za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 14. Za, proti, kakorkoli že zavrnjeno je. Želite preveriti? Dobro, na željo bomo preverili še elektronsko. Prosim, da glasujete. Glasujemo torej elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Smo pri številki 15, predlog spremembe 15. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. In ob koncu še predlog spremembe 16. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. In sedaj bomo glasovali. Gospa Latvord je prosila za besedo. Čisto na kratko, gospod predsednik. Že pred glasovanjem sem povedala, da je vprašanje Kosova občutljivo. Zato prosim za nekaj potrpežljivosti glede končnega oblikovanja besedila v odboru Libe. Vem, da bo težko in predlog spremembe 7 smo težko sprejeli. Za tiste, ki niso sprejeli tega predloga sprememb, prosim, da naj to ne vpliva na njihovo končno mnenje o tem poročilu, kajti zagotovim vam lahko, da bomo s pomočjo gospe Fajon našli formulo, ki bo upoštevala vse vaše pomislike. Prosim vas, da naj to ne vpliva na vaše končno mnenje o poročilu, zato prosim, da podprete mnenje in se ob tem zavedate, da je bil odbor precej razdeljen v zvezi s tem in tudi sama bom glasovala v zvezi s tem v odboru Libe in vem, da se moram glede v beseditve še bolj potruditi. Kolegi, li chiedo un ultimo. Kolegi, prosim vas še za končno, zadnje glasovanje. Tudi tokrat bomo glasovali elektronsko. Prosim torej, da opravimo končno glasovanje. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje.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 Bene. L'onorevole Muniz. L'onorevole Muniz. A chi? Qual è la parola? Ehm, ha chiesto di intervenire. Za besedo je prosila kolegica Muniz. Grazie, signor Presidente. Quiero primero... Hvala, gospod predsednik. Želim protestirati proti načinu, kako smo obravnavali intervencije. Večina ljudi je lahko spregovorila, razen tistih, ki niso bili na seznamu. Imeli smo samo polovično razpravo, to je diskriminatorno proti nekaterim članom tega odbora in mislim, da sem bila deležna diskriminatorne obravnave v tej razpravi. In nekateri predlogi sprememb so bili drugačni in o njih smo želeli komentirati, želela sem pa razložiti namen dveh predlogov sprememb v zvezi s Kosovom. Nismo poskušali ustaviti pogajanj, da bi pospešili fizume za Kosovo, ampak smo, navesti smo želeli le pristojne organe za izdajanje vizumov, nič proti prebivalcem Kosova, Zagotoviti smo želeli, da bi mednarodno priznane oblasti bile tiste, ki se pogajajo o teh vizumih in jih tudi izdajajo. Torej, tiste, ki jih priznava Varnostni svet Združenih narodov v resoluciji 1244. Nismo mogli razložiti tega v prejšnji razpravi. Hvala. Kolega, prendo atto delle sue osservazioni. Uzeo sam na znanje vaše pripombe. V trenutku, ko smo slišali pripombe, ki so pravzaprav predstavljale ponovitev razprave, ki je ne bi smelo biti, sem se pač skliceval na večino, torej na demokracijo. Da, ampak večina je lahko govorila. Ljudje so lahko povedali svoje stališče. Jemljem na znanje vaše pripombe, ampak zdelo se mi je primirno, da sem se vedel tako, kot sem se. Prehajamo na naslednjo točko izmenjava mnen glede referenduma na Irskem o Lizbonski pogodbi. Predsednik Albertini je bil mnenja, da je primirno vključiti na dnevni red razpravo o irskem referendumu. Preden spregovorimo o Evropski službi za zonanje zadeve. To pa je v pristojnosti kolegice Nejc. Nakratko sem želel podati par pripomp o izidu referenduma v tej dvorani imamo zastopana vsa mnenja, kot je tudi prav, v zvezi z ustanovami Evropske unije in z njeno prihodnostjo. Vsi pa se strinjamo, kako pomembna je demokracija in tudi, da je treba spoštovati ljudsko voljo, ki je bila izražena na referendumu. Zato smo vzeli na znanje voljo ljudstva in to bo tudi izhodišče za zagotavljanje boljšega delovanja institucij. Menim, da bi morali spregovoriti o prihodnih etapah v procesu ratifikacije. Gre za etape, ki so še pred nami in ki zahtevajo pragmatične in čim bolj fleksibilne rešitve za nekatera vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z zavlačevanjem pri podpisu. Češki predsednik Klaus, to verjetno veste, še ni povedal, kdaj namerava podpisati ratifikacijski dokument, kar sta podprla oba domova njegove države. Zdi se, da si hoče pridržati pravico, da vidi, kakšen bo rezultat na češkem ustavnem sodišču, kamor je nekaj senatorjev podalo vlogo. To lahko traja nekaj tednov, nekaj mesecev in seveda ustrezno zavleče podpis Lizbonske pogodbe. Tudi v luči razprav, ki bomo imeli na plenarnem zasedanju ta teden, se mi zdi primirno, da spregovorimo o tem, kako naj se kot odbor za zonanje zadeve organiziramo v tem času. To je bilo par tem, besedo dajem koordinatorjem ali njihovim predstavnikom za prvo izmenjavo mnen. Torej, prvo vprašanje je, kako lahko zagotovimo učinkovitost institucij, še zlasti komisije, obenem pa upoštevamo tudi institucionalne novosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. Pogodba iz Nice predvideva zmanjšanje števila komisarjev na 26 z 27. Lizbonska pogodba pa ohranja načelo en komisar za vsako državo. In sicer to na podlagi odločitve sveta. Nekateri predlagajo, da bi rešitev lahko bila v tem, da bi imenovali novo komisijo in visokega predstavnika z sedaj veljavno pogodbo, torej ne da bi čakali, da stopi v veljavo Lizbonska pogodba. Tisti državi članici, ki bi bila izključena iz kolegija komisarjev, tisti državi bi podelili mesto visokega predstavnika. Če bi se uresničila ta hipoteza, ostane vprašanje, kaj bi se zgodilo, ko bi stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Poleg tega bi bilo možno tudi opraviti neko rošado pri mestih komisarjev, kar pa je problematično, kajti dejstvo je, da ima vsak komisar svoj portfelj in če bi tukaj karkoli spreminjali, bi to lahko pomenilo glasovanje o zaupnici. In še eno vprašanje. Kako bi imenovali visokega predstavnika? ali bi lahko sprejeli načelo, da bi parlament opravil presojo še preden bi stopila v veljavo Lizbonska pogodba. To je nekaj točk, o katerih bi kazalo razmisliti. In sedaj bi predal besedo kar tistim, ki besedo želijo in seveda bom zelo pozorno prisluhnil njihovim prispevkom. Prva je kolegica Nec. Uh, thank you, President. Thank you. Uh... Hvala predsedujoči, hvala kolegi. Najprej želim v imenu kolego svoje skupine izraziti zadovoljstvo in veselje v zvezi z rezultatom referenduma na Irskem. Kajti nikoli več kot 67 glasov je bilo za Lizbonsko pogodbo in to je resnično izjemno, izjemna zmaga za Evropo. paradoksalno je, da so Irci v celoti spoznali, kako pomembno je članstvo v Evropski uniji, šele zaradi težav v gospodarski in finančni krizi. Zdi se, da je to bilo odločilno pri tem, da so spremenili svoje mnenje in podprli Lizbonsko pogodbo. Zelo zadovoljni smo zaradi tega in upamo, da bosta oba predsednika držav članic, ki še nista podpisala besedila, ki so ga zadevni parlamenti že ratificirali, da bosta ta dva predsednika pogodbo čim prej podpisala, zato da bo pogodba začela čim prej veljati. Gospod predsedujoči, nisem prepričana, ali pričakujete od mene, da že sedaj predstavim svoje mnenje o Evropski službi za zunanje delovanje ali želite, da počakamo še nekaj minut, da izvedemo prvo izmenjavo mnen v zvezi z Lizbonsko pogodbo. Ste to želeli? Da? Dobro. Kar zadeva Lizbonsko pogodbo. Jasno je, da takoj, ko bo začela veljati, se bodo zgodile nekatere zelo velike spremembe. In najpomembnejše med njimi so, da bo ločevanje med tremi stebri izginilo. To je zelo pomembno, kajti veliko več bomo imeli glasovanja s kvalificirano večino in to je zelo pomembno. Še posebej pa, kar zadeva zunanjo in varnostno politiko, tam se bodo zgodile največje spremembe. Najprej Vzpostavili bomo mesto predsednika Evropskega sveta, ki bo predstavljal Evropsko unijo na mednarodni ravni, na ravni predsednikov držav in vlad. Ustvarili bomo tudi mesto visokega predstavnika za zonanje in varnostno politiko in on bo tudi podpredsednik komisije. Ali bomo tako izjemnega človeka, ki bo sposoben oziroma sposobna to delati sama, je drugo vprašanje. Ampak povezava med tem, da je nekdo visok predstavnik za zonanjo in varnostno politiko in da sodeluje zelo tesno s svetom, poleg tega pa je še podpredsednik komisije po drugi strani, to je zelo zanimivo vprašanje in verjetno bomo tako lahko premostili tisto vrzel, ki včasih obstaja. In oblikovali bomo tudi Evropsko službo za zunanje delovanje. Čez nekaj trenutkov se bom temu bolj podrobno posvetila. Ampak razvoj, če uporabim bolj neutralen termin, razvoj prave diplomacije Evropski uniji bo ena od večjih sprememb v prihodnih letih. Hvala.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 samo za Irsko, ampak tudi iz Irske za celotno Evropsko unijo. Pokazalo se je, da če opravimo daljšo razpravo, lahko osvetlimo tudi nekatere zadeve, ki se nahajajo v pogodbi in potem tudi ljudje to raje sprejme, sprejmejo. Kajti izjave sveta so pravzaprav očitki proti pogodbi. Govora je bilo o družinskem pravu in tako dalje. To je nesmisel, to nima nič opraviti z Lizbonsko pogodbo. In 26 držav članic je pokazalo svojo voljo in zato je prišlo do razprave tudi na Irskem. In ni bilo potrebno spremeniti pogodbe, To nikakor ni bilo potrebno, potrebno je bilo samo razjasniti zadeve. In sedaj smo videli, da je bila pogodba sprejeta. Menim, da je to znak za to, da mora proces ratifikacije potekati gladko tudi v drugih državah. Videli smo, da je od petka dalje bila pogodba ratificirana na parlamentarni ravni v vseh državah. Samo še dva neizvršilna predsednika nista podpisala tega dokumenta. Veseli me, da z Polske dobivamo novice, da je gospod Kačinski sporočil, da bo držal svojo besedo in da bo podpisal po irskem referendumu. Tudi ničesar drugega nisem pričakoval. Menim, da je to zelo dober znak in da je sedaj razprava potrebna samo še v enem primeru. Počakati moramo še na ustavno sodišče, ki se mora tukaj izreči, ampak mislim, da bo ali izid pozitiven in da bomo imeli veliko večino, če ne celo soglasje in da bo tudi Češka sprejela to pogodbo. Tako da menim, da tu ne bi smelo biti večjih problemov in po sodbi ustavnega sodišča menim, da ne bo trajalo predolgo, preden bo prišlo tudi do podpisa tako, da bi do konca leta lahko pogodba tudi dejansko stopila v veljavo. Sedaj smo se znašli v nekem procesu, oziroma naj povem prej še nekaj, s čimer sem se precej ukvarjal zadnje dni. Menda naj bi obstajal dopis voditelju opozicije v državi, ki je zadeve že pravno zavezujoče podpisala. In sicer je bil dopis poslan predsedniku neke države, češ naj ne spoštuje volje, ki je bila izrečena na, na parlamentarni ravni. Kako, kakšna bi bila reakcija v javni razpravi, če bi vodja opozicije iz Nemčije, Francije, Nizozemske poslal pismo kraljici, naj ne podpiše zakona o katerem je odločil parlament, ker namreč nekaj povsem enakega se je zgodilo. Lahko si kar predstavljam, kako bi se odzval britanski tisk, ki ga zelo dobro poznamo. In menim, da bi v tej razpravi morali omeniti tudi to, ne da smo seveda jezni sedaj na kogarkoli. Gre za opozicijsko stranko. Menim tudi, da to ne bo vplivalo na voljo predsednika Klausa, ki mislim, da se ne bo pustil vplivati in bo kljub temu podpisal dokument. Vprašanje je glede postopka. Trenutno komisija deluje po Nici, kajti Nica je edina, ki velja. Predsednik komisije je izvoljen po Nici, če tudi z Lizbonsko večino, kar povečuje legitimnost. In če si pogledamo roke, ki jih imamo in če se bo zgodilo, da bo stekel običajni postopek in da se zedinimo, katera je tista država, ki bo imela visokega predstavnika, potem seveda lahko steče postopek še naprej v skladu z eh, časovnico in dobimo komisijo do konca leta ob vseh problemih, ki jih imamo. Glede visokega predstavnika pa bomo potem morali predvideti nek postopek oziroma predvideti zadeve tako, da bo to podpredsednik komisije. Stališča Evropskega parlamenta mora visoki predstavnik biti obravnavan kot vsak drugi komisar. Da pa bo k temu dodan, to je pač eh, stvar dogovora med svetom, komisijo in tako dalje. Kar pa zadeva samo presojo strani parlamenta, ima nedvomno enakopravno vlogo. To je zelo pomembno, kajti sicer bi na podlagi tega, kar je povedala gospa Nejc, morali ponovno razmisliti o tem, kakšno vlogo bo sploh imela Evropska služba za zonanje zadeve oziroma kakšna bo časovnica kakšen bo časovni načrt za to, da ne bomo pravzaprav sami sebi vzeli orožje z rok. Molte. Hvala lepa, kolega Brok. Besedo dobi kolegica Mejer. Me parece, que es el kolega, <clears throat> el kolega Mejer. Aha, kolega Mejer je ne kolegica. Segunda vez. Hvala. Prvič, ne smemo pozabiti, da so Irci sedaj glasovali drugič. Prvič so glasovali proti, sedaj so bili za. In želim povdariti, da če bi Irci še enkrat glasovali proti, potem bi verjetno od njih zahtevali, da glasujejo tako dolgo, dokler ne bi bili za. To je ena od zanimivih stvari v zvezi z Evropsko unijo. In govorim v imenu skupine, ki ni evroskeptična, ampak zahteva od Evropske unije veliko. Preprečani smo, da če naj ima Evropa prihodnost, potem mora svojo prihodnost graditi na podlagi demokracije in spoštovanja državljanov. In tokrat so Irci bili deležni druge kampanje, v katero so Evropska komisija in na poslu, podjetja na Irskem uložila veliko denarja. Zato lahko povem, da je, so bile finančna sredstva, ki so bila na voljo za kampanjo za in za kampanjo proti, popolnoma različna. In to kaže, kako napačne je arhitektura Evropske unije po mnenju naše skupine. Želimo oblikovati skupno območje v Evropi, kjer bi vključevali državljane v oblikovanje bolj poštene Evrope in Evrope, ki kaže večjo solidarnost. Mislim pa, da gremo sedaj v napačno smer. Po mojem mnenju, Lizbonska strategija, ki že velja in na podlagi katere naj bi ustvarili 20 milijonov delovnih mest in uložili 3 odstotke BDP-ja, v raziskave in razvoj. Ne samo, da teh ciljev nismo dosegli, ampak je Evropa sedaj v tako slabem položaju, kot ni bila že od 30 let prejšnjega stoletja, kar zadeva zaposlovanje in gospodarske kazalce. Če Lizbonska pogodba ni uspela in jasno je, da ni uspela, zakaj nihče ni prevzel odgovornosti za to, oziroma Lizbonska strategija? Lizbonska pogodba pa bo oblikovala model, ki nas je vodil v to grozno situacijo in ga tudi ustoličila. Omogočila bo socialni dumping, ki uničuje evropske socialne urednote. In dva člena v pogodbi sta bistvo Lizbonske pogodbe, torej svoboda storitev bo popolnoma dereguliran trg. In to je v Lizbonski pogodbi mnogo bolj pomembno kot evropski socialni model. Kako sem že rekel, gospoda Baroza smo prosili, naj nam razloži, ko je prišel k nam, zakaj ne prizna, da je Lizbona neuspela. In zakaj nihče ne prevzame odgovornosti v zvezi s tem. Bil je pošten, rekel je, da sem ni odgovoren za to, kaj ti Odgovorni so v Združenih državah, v Washingtonu. Imamo ta tako imenovani bruselski konsens, ampak prepričani so, da je najboljše, kar lahko storimo za trg, to, da ga pustimo pri miru. Zato moja skupina zelo kritično gleda na to, kako oblikujemo Evropo in kako sprejemamo te pogodbe, ki se odmikajo od našega prvotnega načrta, da imeli več Evrope in več socialne Evrope. Sedaj govorim sekretarjatu. In ni mogoče, da smo včeraj dobili dokument o službi za zunanje delovanje in potem imamo čas za oddajo predlogov sprememb do jutri. To preprosto ni mogoče. To vprašanje je zelo pomembno, kaj te Evropska služba za zunanje delovanje je tako pomembna stvar, za katero si moramo vzeti več kot nekaj dni. To ni pravi način za delo v tem odboru. Več časa mora biti na voljo za oblikovanje predlogov sprememb, kajti tukaj govorimo o nečem zelo pomembnem. In kar zadeva zunanje politiko Evropske unije, lahko povem, da si želimo to, da ne sledimo samo temu, kaj se zgodi v združenih državah, glede na to, ali so na oblasti republikanci ali demokrati protiraketni ščit na češkem in polskem. Ena administracija reče da, druga reče ne. Kaj pa mi v Evropi? Tukaj govorimo o evropski obramni politiki, ki naj bi ustavila arzenal orožja za množično uničevanje. Ampak kaj govorimo v zvezi s tem? Potrebujemo zunanjo politiko, ki bo temeljila na jasni in avtonomni politiki, kjer bomo lahko svojo vlogo uveljavili na mednarodni ravni in tukaj se moramo ravnati na, po načelu popolnega razoroževanja. Spomnimo se Vilija Branta. In tudi poskus, da bi pobegnili politiki blokom, različnih blokov. Ne smemo militarizirati svoje obrambe. To so tiste točke, ki jih Lizbona ignorira in celo gre proti njim. Torej, Mi nismo euroskeptični, gospod predsedujoči, mi smo za Evropo. Podpiramo Evropo, ampak zahtevamo drugačno Evropo in tudi drugačen način oblikovanja Evrope. In postopki, ki so bili sprejeti do sedaj, nam tega ne omogočajo. Sanje Viktorja Ugoja so bile, da bi ustvaril Združene države Evrope, mi pa gremo popolnoma v drugo smer. Moja skupina bo še naprej zahtevala spremembe in bo še naprej ostra in kritična. In povdarjam, če bo Lizbona ratificirana v tistih državah, kjer še ni. Razprava v Združenem kraljestvu še poteka. Zdi se, da imajo konzervativci veliko pomislekov in to se bo izrazilo tudi na konferenci stranke. In mislim, da moramo še naprej biti ostri in še enkrat bom ponovil kritiko sekretarjatu, ne morete nam dati dokumenta v ponedeljek in potem reči, da je sreda rok za predložitev sprememb. Hvala lepa za ta prispevek. Besedo dobi kolegica Lunaček. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začela bom v španščini, da odgovorim gospodu Merju rekli ste, da je Gue zahteval. No, niste edini, ki ste karkoli zahtevali, tudi zeleni so vedno zahtevali več, kot imamo. Sedaj smo videli, da so se na Irskem izrekli pozitivno, kar pomeni, da bomo v prihodnje lahko imeli še več demokracije. Vem, da se ne strinjate z nami, vendar pa zagovarjam stališče, da nam bo Lizbonska pogodba prinesla več demokracije v Evropi. Tudi ta parlament sem bo imel več pravic. Zato me vedno znova preseneča, da vi, ki ste poslanci v Evropskem parlamentu, niste za to pogodbo, ampak to razpravo smo že imeli. Sedaj pa prehajam na angliščino. Moram reči, da sem bila v soboto zelo zadovoljna, da je glasovanje potekalo tako, kot je. In tudi moji kolegi iz stranke zelenih so bili zelo zadovoljni. V drugem poskusu je dvotretinska večina Ircev rekla da povečanju demokracije v Evropi. Sama sem bila pred tednom v ponedeljek tam in jim pomagala pri kampanji oziroma promociji Lizbonske pogodbe. Razlika je bila, da stranke, vladne stranke, pa tudi druge, pa celo ustanove Tudi sindikati, recimo, so tokrat v, v zadeve vzeli bolj resno. V prvem poskusu je bil velik problem ta, da tisti, ki so bili za, so zadeve kar pustili tako, kot so bile in si mislili, saj bo itak vse potekalo dobro. To je bilo eno. Drugo pa. Včasih smo slišali pravzaprav povsem nelogične argumente tistih, ki so bili proti. In te argumente so tokrat ovrgli. Ampak dejstvo je, da če bi kdorkoli sploh prebral pogodbo, bi vedel, da so ti argumenti povsem nesmiselni. Nekdo je celo govoril o tem, kako bi se z vstopom uveljavo Lizbonske pogodbe znižala minimalna plača na 1,84 evra. To so bili celo plakati, posteri, ki so to oglaševali. Tokrat ni toliko ljudi nasedlo tem argumentom kot prvič in moram reči, da sem zaradi tega zelo zadovoljna. Pomembno pa je, da tisti, ki so bili za pogodbo, tisti, ki so bili za to, da sodijo v to evropsko družino, predvsem mladi. Mladi so izvajali zelo močno kampanjo za in imeli so celo slogan Pripadamo, we belong. In tudi zaradi finančne krize verjetno so se ti njihovi občutki pripadnosti okrepili. Ampak to se mi zdi zelo pomembno. Hočemo pripadati, tudi če nam vse ni všeč, tudi ostalim vse ni všeč, tudi jaz si želim kaj več in kaj boljšega. Ampak pomembno je bil ta občutek pripadnosti. Nekateri kolegi so že spregovorili o nekaterih drugih temah. Predsednik Kačinski je dejal, da bo podpisal, česar se zelo veselim. Kar pa zadeva gospoda Klausa, tu je pred nami še nekaj poti in upam, da bodo tisti, ki imajo dobre zveze z njim tudi v tej hiši, morda pomagali pri tej njegovi odločitvi. Ampak vem, da je z njim težko kar pa zadeva gospoda Camerona in konzervativce v Združenem kraljestvu, sem imela občutek, ker sem bila čez vikend v Združenem kraljestvu in na kongresu konzervativcev sem imela občutek, da gospod Cameron že nekoliko umirja zadeve, pravi, seveda nočem vplivati na kogarkoli drugega v katerikoli drugi državi. Upam torej, da pristop z dopisom gospoda Camerona gospodu Klausu. Upam, da bo to nekaj, kar ne bo všeč ostalim konzervativcem. Gospod Brok je lepo povedal, kaj bi se zgodilo, če bi vodja opozicije v Franciji, Nemčiji pisal kraljici. Verjetno ne bi bil nihče pretirano zadovoljen. Kar pa zadeva zunanje zadeve, o skupni diplomatski službi bomo govorili nekoliko kasneje. Velika priložnost. Poleg demokratizacije, za nacionalne parlamente, Evropski parlament, ki bodo lahko bolj dejavni v Evropski uniji. Poleg tega pa je to velika priložnost tudi za državljane in njihove pobude. Zlasti v nekaterih državah, kot v moji, je evro skeptičnost na zelo visoki ravni. Upam, da bodo državljani dobili občutek, da lahko preko pobude za državljane zadeve spreminjali. Kar pa zadeva zunanje zadeve in vlogo Evrope v svetu. Upam, da se bo ta vloga okrepila in upam, da bomo imeli močan glas pri zadevah, ki jih sama podpiram. Gre za človekove pravice, preprečevanje konfliktov, kar je zapisano v Lizbonski pogodbi kot pomemben del. Ne gre samo za vojaška vprašanja, tudi preprečevanje konfliktov je pomembno in na to bi se moral bolj osredotočiti tudi ta parlament v prihodnje. To so tiste vprašanja, ki se jih veselim in upam, da bo v parlamentu veliko podpore za to, da ta vprašanja tudi uvrstimo na naš dnevni red. Hvala. Se. Hvala lepa. Besedo dobi kolega Pöttering. Um k besedi sem se javil zato, da bi še nekaj povedal k temu, kar je predstavila že Anne Minates. Še predtem pa bi nekaj povedal v zvezi s tem, kar je povedal Elmer Brok glede vodje opozicije v Veliki Britaniji. Vsekakor moramo imeti pred očmi razsežnost vedenja te osebe. Ta oseba želi vzeti nazaj besedo, ki jo je dala Velika Britanija. Um, Lordska zbornica, spodnji dom sta to odobrila in. Sedaj naj bi prišlo še do referenduma. To bi pomenilo prelomljeno besedo. To bi pomenilo, da je Velika Britanija vzela nazaj obljubljeno. In kar zadeva nagovarjanje češkega predsednika, naj ne podpiše, to se zdi, da bi pripeljalo do kršitve obljube, ki je bila dana na češkem. Predstavljajte si, da bi predstavnik Evrope naredil nekaj takega, kot je naredil predstavnik konzervativcev. Predstavljate, koliko hrupa bi bilo v Veliki Britaniji. Moram reči, da sem ponavadi zelo previden, ampak to, kako se je ta človek obnašal, to krši ne samo evropsko pravo, pač pa predstavlja novo obliko imperializma, kajti 27 ratifikacij, 27 držav, pravzaprav naj bi sedaj čakalo. To je treba jasno povedati. To pomeni prelomljeno obljubo in zato moramo biti zelo odločni. Sedaj pa moja pripombe glede mnenja kolegice Nejc. Eno prošnjo imam, draga kolegica. To mnenje se mi zdi izvrsno, ampak mi kot parlament moramo ustrajati, da pri tej diplomatski službi kot Evropski parlament. Ni tolmačenja? Um- Nisem imela možnosti, da bi o tem sploh govorila, da bi to predstavila. Nisem še imela možnosti, da bi to predstavila. Samo to sem hotela povedati. Aha, jaz sem pa razumel vaš prispevek, kot da je to bila predstavitev besedila. Vseeno eno pripombo, morda bo kolegica Nejcova to lahko upoštevala. Zelo skrbno sem prebral to besedilo in moja prošnja bi bila, da v tem besedilu vključimo formulacijo, ki bi rekla, da naj tudi Evropski parlament bo zastopan v diplomatski službi, da ne bomo izključeni, potrebujemo sogovornika. Zlasti ko gre za pomembnejše zadeve. In če ne bomo od začetka ustrajali, potem bo kasneje zelo težko uskočiti. Zato bi bila moja prošnja za kolegico Nejc, ko bo govorila o tem, naj prosim ima v mislih to, da mora biti zastopan mm, v tej diplomatski službi tudi Evropski parlament. Hvala lepa. Eh, grazie, io chiederei ai colleghi che hanno chiesto. Hvala lepa. Kolegi, ki so prosili za besedo, prosil bi vas, da se omejite na splošni del, torej izid jerskega referenduma. Potem pa bo poročevalka predstavila institutional aspect of setting up in tako dalje. La parola al... Besedo ima kolega Kovačev.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 Evrope, ki potrebuje vizijo, v, glede na to, da smo v krizi in ki potrebuje nekaj, kar je podobno Lizbonski pogodbi. Seveda, finančna kriza je odigrala svojo vlogo. Če ne bi bilo EU, bi Irska bankrotirala, tako kot Islandija. Zato ima sedaj tudi Islandija svoje proevropsko gibanje v tem trenutku vendar pa ne bi podpiral koncesij določenim državam članicam, da lahko podpišajo ta evropski dokument ali kakšen drug evropski dokument, kot so privilegiji na socialnem področju ali na davčnem področju, ki so bili dani irski. Lizbonska pogodba ne obvezuje držav članic, da bi uvedle obveznosti, kot so tiste, o katerih so govorili nasprotniki Lizbonske pogodbe na Irskem. Ali bo komisija oblikovana po Nici ali Lizboni, če sem prav razumel, bo Barozo počakal, da se bodo države članice odločile, kako nadaljevati. Zelo vesel bi bil, če bi češki in polski kolegi, ki so tukaj, lahko povedali kaj več o razvoju v njihovih državah. Čez nekaj dni mislim, da bo polski predsednik podpisal. Kar se poskusov na češkem tiče, da bi preprečili začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, pa mislim, da bodo ti poskusi neuspešni. Upam, da bo pogodba stopila v veljavo še pred koncem leta, tako da bo komisija lahko oblikovana po Lizbonski pogodbi. Ko bo gospa Neitz predstavila svoje mnenje o Evropski službi za zonanje delovanje, bom spet spregovoril in bom podal pripombe tudi na to. Naj dodam še manjšo pripombo. Dobili smo mnenje. Ali to mnenje temelji na pobudi odbora? Kakšno mnenje to je? Kako kritični bi morali biti do Evropske službe za zonanje delovanje oziroma do bodočega visokega predstavnika Evropske unije? Mnenje. Prego, la parola. Besedo sedaj dobi kolega Vigenin ali Vigenin. Thank you, chair. Vigenin is the right. Hvala lepa. Gospod predsedoče Vigenin je prav izgovorjava. Vidim, da imamo zelo splošno razpravo. Morda bi lahko slišali mnenje gospe Nec o službi za zonanje delovanje, vendar pa kljub vsemu lahko že izmenjamo mnenja po razmerah, po referendumu, ki je bil pozitiven na Irskem. Socialisti in demokrati smo zadovoljni s končnim izidom, kajti bili smo za. Že na prvem referendumu smo bili za in sedaj smo veseli, da je drugi referendum uspel. Rezultat mislim, da bo imel velik vpliv na EU, na vznoter in tudi na vzven irski dam bo končal institucionalno krizo ali negotovost v Evropski uniji. In tako bomo tudi na vzven veliko močnejši. Seveda še vedno obstaja vprašanje polske in češke ratifikacije. Vesel sem, da je polski predsednik potrdil svojo pripravljenost, da bo podpisal zakon o ratifikaciji pogodbe. Nisem pripričan, da če bomo preveč pritisnili na češkega predsednika, da bomo dobili pozitiven rezultat. Vendar pa mislim, da moramo vsaj razložiti, da ko bo polski predsednik podpisal zakon, da bo ostala samo še ena oseba v Evropi, ki nasprotuje Lizbonski pogodbi. in če Čehi ne bodo ratificirali, bodo nadaljne krize povzročene prav zaradi te osebe. In politične sile na Češkem, ki so za Lizbonsko pogodbo, to so vse pomembne politične sile na Češkem, morajo praviti svoje delo. Ne smemo preveč pritiskati na predsednika kot EU. Mislim, da je to notranje vprašanje. In oba doma češkega parlamenta sta že ratificirala, tako da mislim, da ni drugega razloga, morda razen nenavadnega značaja predsednika, da ne bi ratificiral. Tudi britanski konzervativci morajo biti zelo, zelo jasni. te govorice, da obstaja dogovor med češkim predsednikom in Davidom Cameronom in da bodo Čehi skušali zamrzniti ratifikacijo do izvolitve britanskih konzervativcev, mislim, da to ni resno. Ni resne politične sile v Združenem kraljestvu in to torici so, želijo vladati naslednje leto, torej Mislim, da nobena resna politična sila ne bi sledila takšnemu čudnemu političnemu obnašanju v Evropi. Mislim, da to ni mogoče. Tako da resnično upam, da bomo do konca leta ratificirali Lizbonsko pogodbo. Imamo nekaj institucionalnih vprašanj kot dodatek temu. Seveda moramo počakati na odločitev sveta o sestavi Evropske komisije in moje osebno mnenje je in tudi socialistov, da moramo imenovati novo komisijo po lizbonskih pravilih. Seveda moramo nadaljevati s pripravami na glasovanje o novi komisiji po sedanjih pravilih. Vendar pa naš cilj bi moral biti, da glasujemo po lizbonskih pravilih. Seveda obstaja še vprašaj glede predsednika Baroza. Dobil je večino, lizbonsko večino, vendar pa glasovali smo po pravilih iz Nice, tako da moramo imeti jasno odločitev, ali lahko imamo predsednika komisije, v katerem smo glasovali po pravilih iz Nice, ali po pravilih iz Lizbone. To ni provokacija, morda pa bi bilo dobro ponovno glasovati o predsedniku komisije, zato da bi si zagotovili pravno gotovost glede tega. In ko bo Lizbona končno ratificirana, bosta svet in Barozo imela zelo pomembno vlogo. Zelo odgovorno bodo morali izbrati novega predsednika sveta in tudi visokega predstavnika. upoštevati moramo, da je pravna podlaga za ta dva položaja že pripravljena, pomembno pa je tudi, kdo bo prevzel ta položaja. In še enkrat ponavljam, da menimo, da bi visoki predstavnik za zunanje, zadeve za zunanjo politiko moral biti iz vrst evropskih socialistov. Tako da bi razdelili, ustrezno razdelili pomembne položaje med političnimi skupinami. In končno, Evropski parlament mora biti dejaven, vključen v celoten postopek. O bolj podrobnih razpravah bomo lahko še govorili tudi o službi za zonanje delovanje. O tem bo govorila gospa Nec. To je samo začetek. Imamo veliko izzivov, kar se zonanje politike tiče, skupne varnostne in zonanje politike tiče, sedaj moramo skušati vplivati na celoten postopek. In to moramo oblikovati tako, da bo to dobro za EU in državljane EU, tako da bo EU lahko odigrala pomembno vlogo na svetu. Hvala lepa. Grazie, la parola, a... Hvala lepa, kolega Kazuli, da si ima besedo. Thank you, chairman. <clears throat> First... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želel sem povedati, da so Irci, suveren narod, glasovali za in lahko bi glasovali seveda tudi drugače, tako kot so zadnjič. Mislim, da so zaglasovali tokrat zato, ker jim je svet dal določene obveze, zaradi katerih so preglasovali ne kljub temu, da so vsa vprašanja, ki so bila povezana s temi zavezami sveta, bila vprašanja, ki niso bila vključena v Lizbonsko pogodbo. Tabor proti pa je skušal zavajati ljudi v to smer. Ne pozabimo. Imeli smo tudi finančno krizo, ki je pokazala, kako povezani smo vsi med sabo in kako ključnega pomena je pripadati. Ne pozabimo, Islandija, ki ni želela pristopiti EU, je sedaj država kandidatka za pristop zaradi tega, kar je utrpela zaradi finančne krize, ker je pač majhna država z majhno valuto, ki se ni mogla upreti pritiskom na mednarodni ravni. Slišal sem, da bi Irci morali glasovati tako dolgo, dokler ne bi glasovali za. Kaj pa tolici poskušajo storiti v Združenem kraljestvu? Točno to. Toliko tistih, ki uporabljajo ta argument. Združeno kraljestvo je z lordsko zbornico in spodnjim domom parlamenta in s podpisom kraljice ratificiralo Lizbonsko pogodbo in nekdo sedaj poskuša spremeniti njihovo mnenje. Jasno je, da veliko izmed nas pocenjuje to, kar predstavlja demokracija. V tem parlamentu smo zato, ker smo bili demokratično izvoljeni in večina držav članic je ratificirala Lizbonsko pogodbo z reprezentativno demokracijo, ki je prav tako veljavna kot referendum. In vsi vemo, da v primeru referenduma se pojavi veliko vprašanj, ki so nepomembna, glede na vprašanje, ki je zastavljeno. In zato včasih dobimo rezultate, ki nimajo opravka z vprašanjem, ki je zastavljeno na referendumu. moram reči, da sem začutil olajšanje po izjavah Vaclava Klausa v Pragi. Saj je britanskim toricem poslal sporočilo, da je prepozno, da bi pričakovali od njega, da bi zadržal ratifikacijo in ne podpisal pogodbe do splošnih volitev v Združenem kraljestvu. Mislim, da je to zelo razumno in vem, da je Klaus razumen človek in ve, kakšno je stališče ustavnega sodišča na Češkem. Veliko vprašanj je že dobilo svoj odgovor tako na nemškem, kot tudi češkem ustavnem sodišču. Vendar pa mislim, da bo zelo k malu sprejeta nova odločitev ustavnega sodišča na Češkem in bo moral podpisati Lizbonsko pogodbo. Lizogonska pogodba bo tako lahko začela veljati začetkom naslednjega leta. Ko bo stopila v veljavo, ko bo postala zakon Evropske unije, potem in tu bom končal, potem nobena država ne bo mogla več zadržati celotne Evropske unije. Ravno obratno bo, torej, karkoli torici že načrtujejo glede referenduma, bodo morali prepričati ostalih 26 držav članic. In končno, to, kar je dejal gospod Vigen in kar se vprašanja gospoda Baroza tiče, mislim, da smo vprašanje gospoda Baroza kot predsednika komisije razrešili enkrat za vse. Mislim, da vprašanja legitimnosti ni več zato ker je dobil vse večine, ki so potrebne po Lizbonski pogodbi. In če bomo govorili o legitimnosti izvolitve predsednika Evropske komisije, potem bi morali govoriti tudi o legitimnosti izvolitve Evropskega parlamenta po pravilih iznice. Hvala lepa. Še zadnji trije prispevki. Prosim, da se držite odmirenega časa. Gospa Luling dobi besedo. Ja, vielen Dank. Es wurde heute. Hvala lepa. Zelo veliko smo govorili o demokraciji. Pri obrtnikih v Nemčiji govorimo včasih o tem, da tisto, kar ne ustreza, pač moramo narediti tako, da bo ustrezalo. Pri referendumu na Irskem se zdi, da je tudi bilo tako. In to je nekoliko čudno svoboda izražanja, referendum, soodločanje, to so vse demokratični pojmi, ki so dobri in pomembni, vendar pa demokracija je subtilna, težavna tvorba. V Italiji si sedaj tudi želijo svobode izražanja. Seveda to ni prepovedano v Italiji, vendar pa prava svoboda izražanja je seveda odvisna od tega, kdo to nadzoruje. In na tem referendumu sem ugotovila, veliko stvari, ki so bile protidemokratične. Naprimer, ali institucije EU niso obvezane v postopkih, kot je referendum naroda, se obnašati neutralno. Veliko predstavnikov komisije je potovalo pred volilnem boju pred referendumom na Irsko in so uporabljali sredstva, ki so proti veljavnemu jerskemu pravu. Naprimer, uporabljali so tudi sredstva članov Evropskega parlamenta, da so financirali kampanjo na jerskem. Imeli smo torej kampanjo proti in tudi oni so veliko investirali dobro. Ali je to dovoljeno ali ne? Še enkrat bi rada postavila vprašanje, ali je to prav in demokratično, če se predstavniki EU, naprimer tukaj predstavniki komisije, tako množično postavijo na eno stran in odločajo o volji določenega naroda. Kolega Brok je že govoril o tem, da je obstajalo veliko klevet proti tej pogodbi. Sedaj bo Evropski parlament dobil več moči so odločanja. Vendar pa, kar se vojaških operacij v tujini tiče, ali bo Evropski parlament imel več besede, člen 36, pa tudi ustavno sodišče v členu 272, ne bosta imela pravice do soodločanja.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 jeseni lani sem bil v polskem parlamentu vključen v oblikovanje ratifikacijskega zakona. Razprava je bila zelo čustvena in kolegom danes tukaj lahko zagotovim, da bo predsednik Polske podpisal pogodbo k malu. Verjamem njegove besedi in mislim, da bo to teklo zelo gladko. ko sem bil še na polskem, sem menil, da postopek ne bo enostaven, ne samo na polskem, tudi drugot, kajti veliko vprašanj je bilo povezanih s tem. Dobra novica jerskega referenduma pa je, da imamo sedaj avtentično javno razpravo v državah članicah. Javno razpravo o temi pogodbe in o njeni vsebini. Pogodba ni tako dobra, kot eh, govorijo najbolj niti zagovorniki, ni pa tudi tako slaba, kot pravijo nasprotniki. Mi pa bomo morali zagotavljati sodelovanje in se pogajati v teh težavnih razmerah v institucionalnem smislu pogodba pomeni napredek. Omogoča vzpostavitev institucij, ki bi lahko omogočile delovanje EU na bolj učinkovit način, predsednik sveta, naprimer. Vendar pa kdo to bo? Nekakšen moderator ali odločna osebnost, ki bo odločala vsem. To je eno vprašanje. In glede na to odločitev, kakšna bo vloga predsedstva svetu? Pogodba bo tudi pojasnila vlogo EU na zonanjem področju. Veliko ustavnih sodišč v državah članicah je že razsodilo o pogodbi. Izpostavil bi prvo sodbo na Češkem, pa tudi zelo obsežno sodbo sodišča v Karlsruheju, ki govori o vlogi nacionalnih parlamentov in odnosu leteh do EU. Koncept subsidijarnosti je vedno bolj pomemben In mi v Evropskem parlamentu bi morali bolj razmisliti o tem, kako bo parlament razvijal strukturirani dialog z nacionalnimi parlamenti. V Polskem parlamentu sem bil predsedujoči oboru za zonanje zadeve, tako da sem si želel dobrega sodelovanja med institucijami. Ne želimo si namreč tega, da bi nacionalni parlamenti bili zanemarjeni, da ne bi upoštevali njihovega mnenja in da se ne izkoriščajo vse možnosti Lizbonske pogodbe. Kar se dobrega delovanja Unije tiče, po Lizbonski pogodbi, pa moram reči sledeče. institucionalno gledano bo to odvisno od vseh udeleženih strani. Nobena pogodba ne more diktirati, kako naj sodelovanje teče. Potrebna bo dobra volja. Britanska izkušnja je edinstvena kajti videli smo, da je ratifikacijski postopek končan, vendar pa sedaj se o njem sprašujemo. Interventor, kolega. Še zadnji prispevek, kolega Preda. Aș vrea și eu să salut uh, rezultatul referendumului din Irlanda. M-am bucurat că... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi pozdravil izid referenduma na Irskem. Zelo sem vesel, da so Irci glasovali za Lizbonsko pogodbo. Seveda, takoj ko ponavljamo določen referendum, vodi to do tega, da ima človek manj zaupanja. To ne zbuja ravno veliko zaupanja pri državljanih, vendar pa mislim, da so razlogi za ne v prvem krogu bili sedaj odstranjeni. Če bi bil rezultat bolj tesen, potem bi to nezaupanje morda še bilo navzočo. Vendar pa mislim, da je razlika bila znatna in tega nezaupanja po moje ni več. Veseli me tudi to, kar smo danes slišali, da bo predsednik Polske držal svojo obljubo in da bo podpisal pogodbo, tako kot je to tudi obljubil. Gospa Lunaček rad bi vam povedal sledeče. Stranke so pogodbo vzele resno in so si prizadevale za pozitiven izid. Nekoliko paradoksalno je, da je politični napredek v krizi mogoč. Ni prvič, da Evropa politično gledano napreduje v času gospodarske krize. Še bolj paradoksalno pa je, da je predsednik Češke republike, ena od članic EU torej, da se je sedaj postavil na stran opozicije v Združenem kraljestvu. Gospod Cameron še ni v vladi. Morda bo izvoljen. Vendar pa sedaj se zdi, da se češki predsednik navezuje na izjave predsednika opozicije, ki bi lahko prišel vlado. Če bi preveč pritiskali na češkega predsednika, bi lahko to vodilo do ravno nasprotnega. Zaupam obnašanju češkega predsednika in mislim, da ne more kar tako izhajati, da bo prišlo do politične spremembe v Združenem kraljestvu. Kar se izvolitve komisije tiče in predsednika komisije, pa lahko rečem, da je bil izvoljen posem legitimno za predsednika komisije. Vendar pa seveda lahko razmislimo o tem, ali bi to volitev ponovili, čeprav bi to bilo zelo naporno. Sedaj pa besedo dajem kar poročevalki oziroma pripravljavki mnenja, gospe Nec. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, končno lahko predstavim svoj osnutek mnenja na poročilo gospoda Broka za odbor za ustavne zadeve o Evropski službi za zonanje delovanje. Zato gre. Kar nekaj pripomb je bilo podanih glede časovnega razporeda in vem, da je ta zelo natrpan. Razlogi za to pa so sledeči. Kolega Brok je že sodeloval pri tem osnutku poročila in AFKO, pa tudi konferenca predsednikov Evropskega parlamenta, sta se odločila za odložitev razprave o teh vprašanjih do takrat, ko bomo vedeli, kakšen je rezultat irskega referenduma. Se upravičujem. Irski referendum je potekal v petek. In o poročilu gospoda Broka so se pogovarjali danes do povdne v odboru AFKO. Danes pa se pogovarjamo o tem mojem mnenju tukaj. Skupaj s službami sekretarjata, ki mimo grede niso odgovorne za te datume. To so politične odločitve, ki smo jih sprejeli. Torej, ni prav, da govorimo, da so oni odgovorni za to, da je bilo, bolo, da je bilo besedilo razdeljeno tako pozno. Tako smo se dogovorili da bomo to razdelili šele po irskem referendumu. Rok za predloge sprememb je bil premaknen. To ne bo jutri, to bo 8. oktober, četrtek opovdne. Torej, tako boste imeli nekoliko več časa, kot je bilo prvotno predvideno. Toliko o časovnem razporedu. V obeh odborih bi naj glasovali v ponedeljek v Strasburu v odborih, potem nekaj dni kasneje pa še na plenarnem zasedanju, tudi v Strasburu. Zakaj si želimo glasovati na naslednjem plenarnem zasedanju v Strasburu? Zato, da bi besedilo bilo pripravljeno, poterjeno pred neuradnim vrhom, ki bo nekaj dni kasneje. Kot veste, si švedsko predsedstvo želi nadaljevati z vsemi razpravami o teh vprašanjih, o razdelitvi položajev, evropski predsednik, visoki predstavnik in tako dalje. Vsi pričakujejo, da se bodo ti pogovori začeli na neuradnem zasedanju na vrhu. In želimo si, da bi stališče parlamenta bilo na voljo pred tem vrhom. Zato je vse skupaj tako natrpano. Vem, da je to nekoliko neprijetno, vendar pa upam, da razumete politične razloge, ki so vplivali na te odločitve. Sedaj pa preham na svoje mnenje. Najprej gre za nekaj splošnih pripomp. Torej, pozdravljamo rezultat jaskega referenduma koliko smo stavili na to, da bo pozitiven. Torej, pozdravljamo izid. Potem izpostavljamo, katere spremembe bo Lizbonska pogodba prinesla na področju zunanjih zadev. Ena od teh bo, da bo visoki predstavnik tudi podpredsednik komisije pomagala, pa mu bo Evropska služba za zunanje delovanje. Potem Omenjamo tudi vlogo Evropskega parlamenta pri tem, ki je venomer pozival k ustvaritvi skupne Evropske diplomatske službe. Prav tako upoštevamo dejstvo, da se bo posodovalo s parlamentom glede Evropske službe za zonanje delovanje. In glede na proračunske posledice menimo, da bi zgoden obsežen dialog z Evropskim parlamentom bil nujno potreben za učinkovit začetek te službe. In tudi zato, da bi zagotovili, da bo dobila ustrezne finančne vire. Potem pa pozivamo vsakega predstavnika, da poda svoje predloge, kar se da hitro. Prav tako ustrajamo, da mora slediti naslednjim načelom. Najprej smo mnenja, da bi služba morala biti vzpostavljena znotraj administrativnih in proračunskih okvirov komisije, istočasno pa bi morala pomagati visokemu predstavniku pri izvajanju evropske zunanje in varnostne politike v imenu sveta. To je čudno stališče, vendar pa menim, da je to logična posledica načina, kako se ta dvojna funkcija visokega predstavnika opredeljuje v Lizbonski pogodbi. In mislim, da je to točno tisto stališče, ki ga ima tudi Elmar Brok v svojem osnotku poročila. Izpostaviti želimo tudi to, da se mora služba za zonanje delovanje ukvarjati z varnostno zonanjo politiko in tudi z nalogami, ki jih trenutno upravlja generalni direktorat Redex. Visoki predstavnik bi moral predstaviti obsežen predlog, kako bi politike, ki so povezane z zonanjem delovanjem, bile organizirane v novem institucionalnem okviru širitev, trgovina, razvoj in humanitarna pomoč. Vse to bi moralo biti pomemben del skupne zonanje politike EU. In izpostavljamo tudi to, da vidimo pomembne razloge, da bi tudi razvojno politiko vključili v novo službo. V tem trenutku ne menimo, da bi druge politike, kot je trgovina, že od samega začetka bile vključene v to službo za zonanje delovanje. Izpostavljamo tudi to, da moramo imeti tudi vojaške enote za civilno obvladovanje kriz. Tudi če bi ta struktura naj bila nekoliko različna za vojaški del in civilni del. Prav tako bi naj bila izmenjava zopnih podatkov obveščevalnih služb ključnega pomena za to, da bi visoki predstavnik lahko izpon, izponjeval svojo nalogo izvajanja dosledne in učinkovite zonalne politike EU. Visoki predstavnik mora še prav posebno pozornost nameniti novačenju in vprašanju osebja. Tukaj bomo imeli osebe iz komisije, sveta in tudi držav članic za službo za zonanje delovanje bo potrebno zagotoviti, da bodo profesionalni. Zato bo potrebno zagotoviti ustrezno osebe, ki bo profesionalno in morali bomo spoštovati tudi ustrezne zbirne postopke in geografsko ravnotežje. Države članice, diplomati le teh in tudi osebe, ki prihajajo z komisije in sveta, bodo morali biti izpostavljeni enakim pogojem za poslitve, pa naj si bodo na posodo, naj si bodo začasni uradniki ali uradniki EU. To se zdi trivialna pripomba, vendar pa je ključna, kajti za dobro delovanje službe, katerekoli službe, je pomembno, da ljudje, ki so zaposleni, so zaposleni pod podobnimi pogoji in da so zato plačani podobno. Sicer prihaja do nesporazumov in tega, temu se želimo izogniti. Zato ta pripomba. Naslednja točka. Šlo bi naj tudi za skupno usposabljanje celotne službe tako da bi lahko imeli diplomacijo, ki bo združevala nacionalno in evropsko raven, da bi razvili to evropsko diplomatsko kulturo, moramo imeti skupno usposabljanje in seminarje in uporabljati moramo obstoječa omrežja za usposabljanje. To bi lahko združili v Evropski diplomatski akademiji. Potem govorimo o prihodnih evropskih delegacijah. To se nam zdi sestavni del službe za zunanje delovanje in te delegacije bi morale biti nadzorovane in prejemati navodila strani visokega predstavnika. Administrativno pa bi morale biti zasidrane pri komisiji. To pomeni, da predlagamo, da bi obstoječe delegacije komisije bile spremenjene v delegacije unije. Ostati pa bi morale administrativno znotraj komisije. Tudi, če bodo navodila in nadzor izvajali službe visokega predstavnika. Visoki predstavnik se mora zavezati, da bo obveščal naš odbor. Morda parlament, torej da bo obveščal odbor za zonanje zadeve o imenovanju na više položaje v tej službi in da bo odbor organiziral eh, predstavitve kandidatov, če bo odbor to želel. Prav tako si želimo, da bi visoki predstavnik se ponovno pogajal o medinstitucionalnem sporazumu z Evropskim parlamentom, še prav posebno, kar se občutljivih, dostopa do občutljivih podatkov tiče. Zato, da bi gladko in dobro sodelovali. Delegacije EU v tretjih državah bodo dopolnjevale diplomatska predstavništva držav članic, ki že obstajajo. In tako bi lahko pridobili dolgoročno na učinkovitosti. Kajti te delegacije bi v veliko primerjih lahko prevzeli tudi konzularne storitve in se ukvarjali s šengenskimi vizumskimi vprašanji. In tukaj je to mnenje drugačno od poročila mnenja Broka. Želim vas opozoriti na to, pozivamo komisijo, država članice, svet in naslednjega visokega predstavnika, da se jasno zavežejo ob zelo pomembnemu načrtu za vzpostavitev Evropske službe za zonanje delovanje kot postopen pristop, ki bo se skušal izogniti temu, da bi bili nedosledni in da bi zapravljali sredstvi in na koncu povdarjamo našo odločenost, da bi skušali v povezavi s temi novostmi, kar se instituciji tiče, zagotoviti tudi sredstva. In da mora vse to ostati pod nadzorom proračunskih vej oblasti. Zakaj sem vključila prejšnjo točko? Zato, ker me zelo skrbi, nekaj. In sicer o tem ne govorimo dovolj, ko govorimo o vzpostavitvi nove službe. Gre za to, da obstaja velikansko omrežje delegacij komisije. Več kot 5000 ljudi ima morda ne nujno diplomatski status, vendar pa so zaposleni v različnih generalnih direktoratih, agencijah in tako dalje in so na tak ali drugačen način vključeni v zunanjo politiko. Glede na to si želimo postopne vzpostavitve Evropske službe za zunanje delovanje. In tukaj bi potem prišlo do tveganja konkurence med delegacijami Evropske komisije in to novo službo. To bo zelo težavno v določenem obdobju. Države članice si želijo pristopa Big Banga, da bi vse sedanje delegacije spremenili v delegacije EU in tako dalje. Drugi si želijo bolj postopnega pristopa, da začnimo v Ženevi, naprimer v New Yorku. Samo nekaj primerov bojim se, da če gremo v tej smeri, bo prišlo do konkurence, da bo prihajalo do podvojevanja in mislim, da to ni najboljši način. Big Bang bi seveda bil gromozanski, vendar pa želela sem izpostaviti nevarnost podvojevanja konkurenčnosti konkuriranja in tako dalje. Hvala lepa za vašo pozornost, hvala lepa tudi sekretarjatu odbora, ob, oprostite komisije, ki je bil veliko pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede mnenja poročevalke Nejcove, besedo dobi kolega Brok. Gospod predsedujoči, gospa Nejc, kolegice in kolegi. Gospa Nejc je to povdarila in jaz moram še nekaj dodati k temu, kar je povedala. Nekoliko je bila zadržana glede irskih voljivcev, ampak ugotoviti moramo, tudi če se pogledamo svet in komisijo, vidimo, da so o tem pozorno razmišljali. Ta služba za zonanje dejavnosti bo nedvomno imela velik pomen gre za zunanje odnose, podpredsednik, visoki predstavnik, torej ta bo tudi podpredsednik komisije, zato da bo lahko opravljal svojo vlogo in na predlog visokega predstavnika bo seveda odločal tem svet, soglasjem komisije po opravljenem zaslišanju Evropskega parlamenta. Torej, Evropski parlament mora opraviti lasne, lasna posvetovanja. Sedaj smo slišali, o čem je govorila gospa Nejcova in to je tisto, kar si mi predstavljamo kot neko pogajalsko možnost v pogovoru s komisijo. Tu lahko pride do določenih kompromisov in med institucijami tudi mora prihajati do kompromisov. Ampak sicer želim izredno podpreti stališče gospe Nejcove. Ta služba za zunanje dejavnosti bi morala biti pridružena komisiji. Administrativno, proračunsko naj bi bila pridružena Evropskemu parlamentu. Tudi o tem je bilo govora. Ta služba naj bi imela značaj sui generis. To pa ne pomeni, da bo delala povsem samostojno, sicer bi napisali tako. To tudi ni agencija. Ne moramo primerjati take službe z, ne vem, agencijo za prehrano in živila. To bo sestavni del komisije, ki bo urejen sui generis in ta služba bo imela različne pristojnosti. Zato moramo zagotoviti, da bo visoki predstavnik oziroma podpredsednik imel ustrezno vlogo in seveda, da bo staločen vlogi sveta in komisije. Gospa Nejc je omenila tudi nekatera konkretna vprašanja, ki se tičejo kadrov, nacionalnih strokovnjakov. Te je treba obravnavati drugače, kot pa gre v klasičnih primerjih komisije. Kajti v drugih primerjih imamo drugačno sestavo, komisija, svet in nacionalna raven. To je seveda povezano tudi z ustreznim usposabljanjem. In treba bo ločevati med dosedanjo funkcijo in menim, da to lahko naredimo. Nekaj od tistega, kar najdemo v poročilu NEJC, predstavlja zelo dobrobošlo podkrepitev tega, kar je že bilo odločeno, zato potrebujemo široko večino, da pridemo do skupne politične odločitve. Čim prej moramo priti do odločitve, da ne bomo vsega prepustili drugih institucijam. Hvaležen bi bil, če bi ta odbor, kot je povedala gospa NEJC, ravnal po hitrem postopku, kajti tukaj gre za interes celotne naše hiše in predvsem interese tega odbora. Ključno vprašanje je, ali bomo v zadostni meri vključeni v možnosti nadzora, ki bodo na voljo že od samega začetka eh, preko visokega predstavnika. In tu ne smemo dopustiti, da bi stvari, ki so pristojnosti skupnosti, recimo programi zonanih odnosov. To ne sme biti zlorabljeno, zato potrebujemo parlamentarno kontrolo. Ne smemo prepustiti, da bi postala parlament in komisija samo orodje notranjega trga, o politiki pa bi se odločalo pravzaprav nekje druge. Še ena pripomba, ki jo je dala tudi moja kolegica z levice, sedaj je ni več v dvorani na srečo, kar bo morda olajšalo praktično delo. Ich möchte feststellen, Rad bi ugotovil, in to je tudi mnenje Zvezdnega ustavnega sodišča, da ne bo kakega nesporazuma. Glede uporabe vojske se odloča po nacionalnem ustavnem pravu in tudi pri nas je tako, da je Zvezdno ustavno sodišče odločilo, da parla zadržek parlamenta velja. In zato želim, povedati, da ni res to, o čemer govori levica v zvezi z vojaškim udejstvovanjem. Stroški za operacije in vse ostale. Pri tem je udeležen tudi Evropski parlament, ampak parlament tukaj nima nobene samostojne pristojnosti, gre za deljene pristojnosti in zato ne sme nihče govoriti o čem drugem. Tukaj gre pravzaprav za neresnice, ki so bile razjasnene tudi na Irskem in nihče ne sme dopustiti, da se tako zavaja voljivce. Ravno levica predstavlja politično tradicijo, ki je ne štejem za samo bistvo demokracije. Zlasti nemška levica nikakor ne more pridigati o demokraciji, glede na to, kako sama ravna. Hvala lepa, besedo ima gospod Vigenin. Ne? Dobro potem pa kolega Kovačev. Hvala, gospod predsedojoči, hvala, gospod Nec in gospod Brok. Hvala, da ste mi zadeve razjasnili, sedaj mi je bolj jasno, v kakšnem položaju smo in kakšno je stališče parlamenta. Na podlagi tega bomo imeli razprave z Evropsko komisijo in Evropskim svetom v zvezi z prihodnjo diplomatsko službo Evropske unije. Želim pa povedati tri stvari v zvezi s tem mnenjem od včeraj in sicer želim, da bi bili bolj specifični, kar zajema obseg pristojnosti te službe, na kakšni pravni podlagi bomo in kako bomo najemali uslužbence. gospa Nates je povedala, da so nekatere politike v zvezi z zonanjo politiko, kot so razvojna politika, morali biti vključene v to službo, ampak širitev, humanitarna pomoč in trgovinska politika bi morala biti izključena, ampak to ni omenjeno tukaj in čakamo na predlog visokega predstavnika, kako predlagajo, da bi to storili. Zakaj svojega mnenja ne predstavimo tukaj, kajti mislim, da bi širitev in trgovinska politika morala biti izključena iz te diplomatske službe. Druga stvar, ki jo želim povedati v zvezi s to točko, zadeva pravni status te diplomatske službe. Mislim, da bi to morala biti ali agencija ali entiteta EU, takšna entiteta bi imela višjo stopnjo finančne avtonomije, ampak mislim, da moramo biti tudi stroškovno učinkoviti v zvezi s to agencijo. Zato bi morali razmisliti o tem, kateri bi bil boljši način vzpostavitve tega, torej kot entiteta EU ali kot agencija. Tretja stvar, ki jo želim povedati, zadeva točko 5D, osnutka mnenja, kar zadeva najmanje uslužbencev. Imeti bi morali pošten in pregleden postopek za najmanje uslužbencev za vse položaje in to bi moralo biti pod nadzorom proračunskega organa, ampak oblikovati bi morali tudi izborni odbor, ki bi ravnal v skladu s postopki, za katere bi se dogovorile tudi države članice imeli bi tudi merila za izbor novih uslužbencev. Mislim, da bi morali upoštevati ne samo geografsko ravnotežje, ampak tudi demografsko ravnotežje in morda bi morali tukaj vključiti enaka merila kot za Evropski parlament, torej degresivna proporcionalnost, kar zadeva prihodnost Evropske službe, diplomatske službe. To so moje trije komentar, komentarje, sedaj vidim, da imamo še en dan več časa na voljo za podajo predlogov sprememb. Hvala. Hvala lepa. Sedem kolegov je prosilo za besedo. Če torej želimo končati ob 12.30, vsakdo dobi dve minuti. Zjeveši kolegi. Bodite torej prijazni do kolegov. Najprej gospod Severin. Hvala lepa. Če imamo skupne interese, potem bi morali imeti skupno politiko. In predvidevam, da imamo skupne interese in vsaka zunanja politika je sinteza teh skupnih interesov. Problem je naslednji. Trenutno še nimamo skupne zunanje politike Evropske unije. Ampak s prejetjem Lizbonske pogodbe smo si izbrali vsaj institucionalno koherentnost, ko poskušamo koordinirati svoje delovanje na zunanje političnem področju. Pri tem si moramo predstavljati to Evropsko službo za zunanje delovanje, ki bo koherentna samo, če bo vključena v strukturo komisije in če bomo imeli proračunski nadzor nad njo. Zagotoviti moramo tudi parlamentarni pregled nad to službo. In ta služba mora zajemati vse dejavnosti, kar zadeva zunanje delovanje, torej razvoj, tudi mednarodno trgovino in vse druge dejavnosti, ki imajo zunanjo razsežnost. Zato mislim, da je poročilo Elmarja Broka dobro poročilo in sam se poročevalec v senci za odbor AFKO in mislim, da pred končnim glasovanjem si moramo prizadevati samo za to, ali lahko najdemo kakšne možnosti, da bi pustili prostor za oba pristopa, za pristop velikega poka in ta postopni pristop. In zadnja točka, gospod predsedujoči. Glavno vprašanje ni vsebina tega poročila, ampak časovni razpored. Moramo imeti mnenje, preden bo svet začel to preučevati. Na koncu bomo imeli še eno možnost podati mnenje o odločitvi sveta in to tudi spremeniti. Ampak sedaj mislim, da je pomembno, da podpremo to poročilo s čim manj predloge sprememb in svetu zagotoviti naše mnenje, kajti čim hitreje ga bodo poskušali obravnavati. Hvala. Kolega Galer. Hvala lepa. Podpiram mnenje kolegice Nejcove in želim spomniti samo na še par točk. Na podlagi svojega dela v odboru za razvoj lahko rečem, da je bistvenega pomena to, da področje politike so oblikujemo. Imamo moramo imeti samo eno politiko, bodi si da gre za razvojni vidik, trgovinski vidik ali varnostni vidik. Samo eno politiko moramo imeti do tretjih držav, zato moramo vse te vidike združiti v službi za zonanjo dejavnost. Pri šesti točki je nam je dala kolegica pripombo, čež da bi se morali ukvarjati tudi s kadrovskimi zadevami, menim da bi vsak predstavnik EU, ki ga pošljemo v svet, moral najprej nastopiti pred tem odborom, kajti nekdo, ki nas zastopa na vzven, mora vsaj prestati našo presojo v tem odboru. Če nekdo daje občutek nemoči ali zbuja napačne občutke, potem menim, da taka oseba ne more ustrezno zastopati naših interesov, zato bi pri tem morali ustrajati. Še zadnja pripomba s tem v zvezi da tako kot priše pri 5a, mora to ostati v domeni komisije. Torej, pri komisiji naj bo umeščena ta služba, vendar mora biti to ločeno, da pri imenovanju oseb ne bomo omejeni zgolj na službence komisije in da ne bo potem izbruhnil boj med generalnimi direktorati. To je zonanja zadeva in tudi v državah članicah, pošiljamo predstavnike za kmetijstvo in tako dalje. Zato se mi zdi, da bi tukaj moralo priči vsaj do določeno ločenosti, zato da se komisija ne bo preveč umašavala. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Petering. Gospod predsedujoči, zelo na kratko, ker sem že imel besedo, na splošno usmerjenost se zelo strinjam. Bi pa uložil predlog spremembe, sicer se moram še s kolegi dogovoriti. 5G, Evropska služba za zonanje dejavnost, mora zagotoviti, da pri svojem zastopanju ima Evropski parlament za sogovornika in da se bo delo opravljalo sodelovanje z Evropskim parlamentom, recimo pri parlamentarnih kontaktih s tretjimi državami. To pomeni, da že od samega začetka ustrajamo, da hočemo biti vključeni v strukture na primeren način. Poročilo Brok se je izrazilo na bolj splošen način, ampak predlagam, da to naredi tudi kolegica Nejc. Hvala lepa. Bene, molte grazie. Allora... Hvala lepa. Gospa Lunaček. Grazie, signor Presidente. Thank you. Hvala, gospod predsedujoči. Na splošno mislim, da obstaja pretešnje soglasje v zvezi z osnutkom mnenja gospe Nates. Zahvaljujem se za to, ampak želim omeniti nekaj vprašanj, za katera omenim, da bi morala biti vključena. Naprimer, 5b, ko govori o novem institucionalnem vprašanju okvirju in to, kaj bi ne bilo vključeno v delovanje službe za zunanje delovanje. Mislim, da je pomembno, da tu vključimo tudi okolje, energijo in zagotavljanje miru, kajti tudi to je del zunanih odnosov EU in mislim, da mora biti tudi to omenjeno. Dobili boste predloge sprememb od nas, ampak to želim samo omeniti vnaprej. Kar zadeva vprašanje, da bi vključili razvojno politiko v to novo službo, tisti, ki ste aktivni v zvezi z vprašanje razvoja, veste, da v razvojni skupnosti mnogi menijo, da ne bi bilo tako pozitivno, da bi to vključili v pristojnosti službe, kaj ti potem razvojna vprašanja ne bi bila več tako pomembna, kot bi bila, če bi stala same zase. Zato mislim, da je v zvezi s tem potrebna še dodatna razprava, ali bi ta odločitev bila prava. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Pötering, da bi vključili Evropski parlament, ampak kar zadeva Evropsko diplomatsko akademijo, mislim, da je to zelo dobro zamisel, ampak izkoristiti pa je treba že obstoječe mreže, to ste tudi omenili, ampak imamo nacionalne institucije in nacionalne mreže in celoten postopek ne bo enostaven za številne ljudi, ki še vedno razmišljajo v nacionalnem okviru. In mislim, da se bodo morali prilagajati in prilagoditi temu. Sama podpiram to, mislim, da bi morali prevzeti hiter pristop, kakor pravi gospod Nec, predvsem zaradi te konkurenčnosti, konkurence, ki ste jo omenjali. In še zadnja točka, mislim, da je zelo pomembno, da bi omenili tudi vprašanje dobre spolne ravnoteženosti v zvezi z kadrovskimi zadevami. Hvala. Hvala, kolegica Lunaček. Besedo dobi gospod Straser. Hvala lepa, zelo nakratko, kot ste prosili. Najprej, kar zadeva mnenje in poročilo, nasplošno v celoti podpiram besedilo. Kot je bilo že rečeno, moramo ravnati zelo hitro, sicer pa želim izredno podpreti namen, ki ga je najavil gospod Pöttering. Nujno potrebno je, da že od samega začetka določimo, da je Evropski parlament del celote in zato je potrebna tudi podpora parlamenta. Če bomo to natančneje določili, se s tem v celoti strinjam. Nadalje, prosil bi, da imamo pred očmi, in to je moja zadnja pripomba, govora je o Evropskem diplomatskem koledžu v poročilu Brok. To je zelo pomembno. To pomeni, da bomo v prihodnje imeli skupno izobrazbo. Moja prošnja pa je, da bi gradili na že dosedaj opravljenem delu. Obstajajo namreč mreže diplomatskih akademij, ki so že dobro vzpostavljene in te izkušnje. To že opravljeno delo bi morali po mojem mnenju vključiti v prihodni Evropski diplomatski koleč. Hvala lepa, še zadnji prispevek. Pred zadnji prispevek. gospod Šip. Ja, jeden, jak i drugi dokument, e, draft opinii, który został. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Nec je predložila svoje mnenje in tudi poročilo gospoda Broka kažete na to, da imamo veliko sredstev na voljo ampak ta sredstva so preveč razpršena. Ali bomo še naprej prenašali ta osip sredstev ali jih bomo zbrali skupaj. Odločitve na tem področju zahtevajo institucionalno odločitve. Ta visok predstavnik, ki bo imel dve nalogi, bo moral ravnati v skladu inter, interesi tako sveta kot tudi komisije. In poskrbeti bi morali, tukaj se strinjam s gospodom Petteringom, tukaj bi morali poskrbeti, da bo tudi Evropski parlament vključen v Evropsko službo za zonanje delovanje in njene misije. Prav tako se strinjam z gospodom Vigeninom, mojim bolgarskim kolegom, ko pravi, da moramo zagotoviti reprezentativnost med institucijami, pa tudi geografsko. Če si ogledamo delegacije Evropske komisije ta trenutek, potem lahko iz tega izpeljemo nekatere sklepe v zvezi z geografsko porazdelitvijo. mislim, da ta institucija mora biti vzpostavljena tako, da bo Evropski parlament imel besedo pri tem, kdo zastopa EU v tretjih državah. Hvala. Hvala lepa, zadnji prispevek. Gospa Lokbiler. Hvala lepa. Sem zadnja, vendar pa želim povedati, da podpiram to mnenje, ugotavljam pa, da pri seznamu glavnih področji zunanje politike ni govora o politiki človekovih pravic. In po točko 5b bi rada dopolnila to, da je treba zagotoviti Zagotavljanje človekovih pravic, to je horizontalno vprašanje, samostojno področje politike in zato naj povem, da bomo tudi v pisni obliki pravočasno uložili ustrezen predlog spremembe. Hvala. Preden dam besedo pripravljalki mnenja, naj povem, da naj bi do pol dneva v četrtek uložili predloge sprememb in predloge sprememb morajo biti v angliškem jeziku. Poročevalka. Hvala, gospod predsedujoči, zahvaljujem se vsem kolegom za njihove prispevke k tej razpravi. Zdi se, da obstaja precejšnja mera soglasja v zvezi z usmeritvijo in v zvezi s tem, da bi naj to mnenje in poročilo Brok vključili oziroma združili, zato da bi sporočilo postalo še močnejše. In seveda z veseljem bom prispevala k temu. Ali nam bo uspelo najti skupni pristop v zvezi s tem, ali naj začnemo postopoma ali z velikim ambicioznim načrtom, mislim, da bi se morali osredotočiti na to, da potrebujemo celoten načrt in ta načrt mora biti ambiciozen in potem se lahko dogovorimo, da če imamo ambiciozen načrt, ki kaže smer, kam moramo iti, ki specificira določene stvari, potem se lahko dogovorimo o postopni načrti v postopnem uveljavljanju tega načrta. To bi lahko morda bil način za združevanje naših stališč. In ena stvar je, v zvezi s katero se ne strinjam z gospodom Kovačevom, mislim, da ta služba ne bi smela biti agencija ali entiteta EU. Mislim, da bi na ta način težko zagotovili možnost stalnega parlamentarnega nadzora, to pa je ključnega pomena. In to je tudi eden od razlogov, zakaj se ne odločimo za agencijo ali entiteto EU. Vprašanja v zvezi z demografsko, demografskim ravnotežjem bodo občutljiva. Mislim, da se zaenkrat na tej stopni še ne bi smeli spuščati v to. Poskušali bomo zagotoviti geografsko ravnotežje seveda se strinjam, da bi to morali imeti. Ampak ne bi smela pozabiti nujnosti dobre spolne uravnoteženosti in tudi to bomo vključili tako, da sprejmemo predlog spremembe v zvezi s tem. Strenjam se lahko z obeseditvijo predloga gospoda Pöteringa, Pomembno je, da natančno določimo, da so te delegacije in Evropska služba za zunanje delovanje takšne, da bi morali delovati za parlament in pomagati parlamentu. S tem se strinjam. Najprej sem menila, da, bi, da vi želite povedati, da mora biti parlament zastopan na različnih lokacijah. V zvezi s tem nisem tako prepričana, ampak povdariti želim, da morajo Evropska služba za zunanje delovanje in delegacije spoznati, da je parlament pomembna institucija in da služijo parlamentu in tudi poslancem. S tem se seveda strinjam. Tudi predlog spremembe v zvezi z zaščito človekovih pravic je horizontalno vprašanje in spada pod horizontalno pristojnost in upam, da bo beseditev takšna, da jo lahko sprememo. Hvala vsem za vaše prispevke in za vaše potrpljenje. Hvala. Hvala vam za vaš trud. Želel bi spomniti, kaj se bo dogajalo danes popovdan ob 15. in seveda kasneje tudi glasovanje za nagrado Saharov. Hvala, tolmačem.